Kolegice in kolegi, smo pri 17. točki današnjega dnevnega reda in sicer bomo to obravnavali skupaj iz eh, odbora eh, za eh, varnost in obrambo um, in z delegacijo za odnose s parlamentarno skupščino Zveze NATO. Um, in predstavniki so tu z mano. Želim posebej pozdraviti generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga. Prisrčno pozdravljeni ponovno v Evropskem parlamentu. ko ste bili na zadnje gost v našem odboru, um, smo imeli zelo zanimiv pogovor in tudi tokrat ste sprejeli naše povabilo, da se dobimo na začetku novega mandata um, in da se pogovorimo o prihodnosti NATO. Vsi smo radovedni na to, kar nam imate povedati, zato bom v uvodu zelo kratek. Še enkrat želim povdariti, da parlament in predvsem odbor za zunanje zadeve in pododbor za varnost in obrambo sta zelo aktivna pri iskanju možnosti eh, eh, tesnejšega sodelovanja med EU in NATO. Naša varnost in obramba v EU je tesno povezana z dejavnostmi NATO, predvsem s transatlantskim sodelovanjem ZDA in Kanado. Sedaj pa je beseda vaša. Hvala, David. Hvala tudi predsedniku. Eh, pod odbora za varnost in, obrambe, in obrambo in eh, delegacije z parlamentarne skupščine EU NATO. Veliko veselje mi je, da se lahko ponovno sestavnem z vami. Mnogo je novih obrazov, mnogo pa tudi znanih. Saj sem bil že večkrat v, eh, kot gost tu. Zelo cenim um, da sem lahko tu iz več razlogov. Bil sem sam poslanec in se zelo počutim domače. Bil sem več kot 20 let poslanec in cenim tudi simbol demokracije. Vem, da eh, poslanci drugačne gledajo na mnoge teme, obenem pa vsi verjamemo v institucije, v parlamente Eh, ki izražajo željo ljudi in poslanci igrajo pomembno vlogo v naših eh, narodih, v naših državah, pa tudi Evropski parlament je pomemben dejavnik pri oblikovanju politike Evropske unije, kar pa je spet pomembno za zaveznike NATO in za sodelovanje v okviru NATO. Razen tega cenim, da sem lahko tu, kaj ti globoko verjamem v sodelovanje med NATO in EU in vedno, ko me povabite, se potrudim, da bi res lahko prišel in pozdravljam dejstvo, da imam zelo tesno um, tesne stike z novimi uh, voditelji v Evropski uniji. Ursula von der Leyen je bila več let ministrica za obrambo in jo zelo dobro poznam. Zelo dobro poznam tudi žona Mišela. Prejšnji teden sem se srečal z zunanjimi ministri EU v svetu za zunanje zadeve in srečal sem tudi visokega predstavnika Borela. In čez dva tedna ali tri bo Josef Borel prišel na um, sestanek ministrov za obrambe NATO. Razrečujemo se na različnih ravnih med NATO in EU in to kaže na tesno sodelovanje med NATO in Evropsko unijo. Smo dve različni organizaciji in moramo spoštovati razlike tudi v procesu sprejemanja odločitev obih organizacijah. Vendar pozdravljam dejstvo, da kljub uh, razlikam smo spoznali spoznali, da je zelo pomembno, da um, sodelujemo in v zadnjih letih je uspelo dvigniti to sodelovanje na zelo visoko raven. Danes sodelujemo bolj intenzivno, kot uh, smo v preteklosti. In to Um, se nanaša naprimer na um, kibernetske in hibridne grožnje. Um, sodelovali smo na področju Zahodnega Balkana, Iraka, Afganistan, to je pomembno za države članice EU, pa tudi za članice NATO. Razen tega pozdravljam dejstvo, to, da v IGNC e imamo šest ladij, ki pomagajo izvajati sporazum med eh, Evropsko unijo in Grčijo, kar zadeva kri, migransko krizo in krizo z begunci. In tudi v sredozemlju imamo operacijo Sofia, ki nu, NATO nudi podporo, lahko bi storili še več eh, pri zagotavljanju te podpore, če eh, bo Evropska unija to želila. In sicer, da naprimer pomagamo pri nadzoru uvoza orožja v I Libijo. Pod tem imamo skupne vaje in tudi številne druge dejavnosti sodelovanja. Ja, smo eh, sicer različni organizaciji, vendar vedno tesneje sodelujemo. In želim um, na začetku eh, po, pohvaliti Evropsko unijo in NATO za to, da sta sposobni zagotoviti um, skupne dejavnosti, vedno več skupnih dejavnosti, kar seveda dokazuje pomen tega sodelovanja. Verjamem v to sodelovanje tudi zato, ker verjamem v sodelovanje med Severno Ameriko in Evropo. In s tem, da um, Evropska unija in NATO tesneje sodelujeta, zagotavljamo tudi tesnejše sodelovanje med Evropo in Severno Ameriko. In verjamem v ta, ta, to čezatlantsko povezavo med eh, Severno Ameriko in Evropo. Kljub temu, da nekateri postavljajo pod vprašaj te vezi na obih stranih Atlantika in verjamem v te, ta čezatlantsko povezavo, ki jo pooseblja NATO, ki je čezatlantska institucija in organizacija in verjamem v to čezatlantsko povezavo kljub razlikam in uh, razhajanjem, ki smo jim priča danes. So seveda različna mnenja med Severno Ameriko in Evropo pri vprašanjih, kot je naprimer podnebno vprašanje, trgovinsko, um, jedrski sporazum z Iranom in tako naprej. In to so seveda resna vprašanja. Uh, ampak verjamem v to čezatlantsko sodelovanje in sicer, ker kljub tem razlikam moramo držati skupaj, kajti bolj smo varni, če um, smo povezani in se skupaj lotevamo skupnih izzivov. In kljub eh, spremembam pri trgovini in podnebnih spremembah, eh, in to so pomembna vprašanja, imamo skupne interese. Eh, in to so naprimer mir in varnost. In zato verjamem v to, da je treba okrepiti čezatlantske povezave, pa ne pa jih eh, oslabiti. Soočamo pa se s paradoksom in sicer kljub eh, različnim mnenjem in nekateri bodo gotovo spraševali glede v zvezi s temi razhajanji v razpravi, ki bo sledila. Torej, kljub tem razlikam, različnim pogledom, je paradoks. In sicer paradoks je, da so te razlike. Severna Amerika in Evropa pa kljub temu eh, delata več skupaj kot v preteklosti. Včasih berem, da ZDA zapuščajo Evropo, ZDA ne zapuščajo Evrope, ZDA povečujejo vojaško prisotnost v Evropi. Res je, da po hladni vojni so ZDA postopoma um, z, um, znižali vojaško prisotnost v Evropi, kar je um, logično, ampak ZDA v zadnjih letih niso zmanjšale, temveč povečale vojaško prisotnost. Več čit, več investicij v infrastrukturo, več oprime. In čez nekaj tednov bomo imeli veliko vajo Europe Defender 2020 in pri tej vaji bodo ZDA um, odposlali 20 tisoč eh, vojakov iz ZDA v Evropo. In to je največja vaja po koncu, svetovne, eh, po, po koncu hladne vojne. Ali vam je to sedaj všeč ali ne, ali ste za to ali ne. Faktično narobe je, če pravimo, da ZDA se umikajo z eh, Evrope, vojaška prisotnost je celo večja. Torej, ZDA povečujejo svojo prisotnost. Um, Potem imamo eh, seveda tudi nove bojne skupine v baltskih državah na polskem. Eh, potem več je boja proti terorizmu, kjer okrepljeno sodelujejo tudi evropske države. In eh, vsi zavezniki so po hladni vojni najprej zmanjšali izdatke za obrambo, v zadnjem času pa eh, spet povečujejo izdatke za obrambo. Ne pravim, da investirajo dovolj v obrambo, je pa velika razlika med tem, ali se ti izdatki zmanjšujejo ali se zvišujejo. In vsi evropski zavezniki in tudi Kanada sedaj ulagajo več v obrambo. Od 2016 naprej eh, so Evropi, evropski zavezniki in Kanada Eh, povečali izdatke za obrambo za 130 milijard evrov. Um, in po uh, vrhu v Londonu uh, smo slišali, da je sporočilo tudi z ZDA to, da priznavajo napredek, ta napredek. in um, s tem investiramo v evropsko obrambo. Ne zato, da bi bili všeč ZDA ali predsedniku Trumpu, temveč s tem se vlaga v varnost v Evropi in to je tudi v njihovem interesu. Evropski zavezniki so na vrhu v Walesu 2014, da bodo povečali izdatke za obrambo in sedaj se to tudi izvaja. Paradoks je, da kljub vprašanjem, ki se postavljajo, ali je ta transatlantska povezava dovolj močna, v zadnjih letih se je ta vez okrepila. Storili smo več za okrepitev kot prej in jaz to pozdravljam. In sicer zato, ker bomo potrebovali torej ZDA in tudi Evropa bosta potrebovali to okrepljeno sodelovanje. Ta transatlantska povezava bo pomembna tudi v prihodnosti za nove izzive in tudi za soočanje s starimi izzivi. Želim jih omeniti tri. Boj proti terorizmu. Eh, veliko je problemov in mnogo razlogov za skrb pri boju proti terorizmu, ampak ZDA in Evropa sta naredili velik napredek. Um, Šele pred nekaj meseci je ISIS nadziral območje, ki je tako veliko kot Združeno kraljestvo. In videli smo brutalnost te organizacije, s tem, da so obglavljali ljudi in je posilstvo bilo vojaško orodje, suženstvo, brutalnost, ki si ga težko predstavljamo in sedaj je to ozemlje osvobojeno v celoti. In ISIS je zgubil nadzor nad uh, eh, ozemljem, ozemljem in nad ljudmi, eh, ki so jih nadzirali še pred nekaj meseci. To je skupen napor ZDA in Evrope z nekaterimi partnerji. In to ni nekaj majhnega, temveč to je nekaj velikega in um, veliko napora je bilo vloženega v to, vendar uspelo nam je. Bojim se, da pozabljamo na nevarnost, da bi se to lahko vrnilo in zato moramo nadaljevati podporo Iraku, um, kajti ta nevarnost še ni minila in zato obžalujem, da globalna koalicija za boj proti Daešu, kjer so um, člani vsi zavezniki NATO, da so um, bili, da so morali ukiniti eh, usposabljanja, ki smo jih ponudili Iraku, ampak upam, da eh, bo to usposabljanje kmalo spet vzpostavljeno. Irak potrebuje pomoč, drugače bo Irak zdrsel v konflikt in ISIS bi se lahko vrnil. Eh, Zdaj, seveda, se sprašujemo, kaj bi lahko storili še več. Veliko bi lahko povedali o tem, ampak eno sporočilo in en razmislek je pomemben. Globalna koalicija NATO, kako se lahko borimo proti terorizmu? Um, torej, kako zagotoviti bojne operacije, kajti NATO mora um, zagotoviti tudi bojne operacije, če je to potrebno. Ampak dolgoročno je veliko bolje, če usposobimo lokalne sile, da se same borijo proti terorizmu, da same stabilizirajo svoje države, kajti um, vidno se bo na nas gledalo kot na potencijalne okupatorje. In zato ne gre za izvajanje bojnih operacij, temveč za gradnjo lokalnih kapacitet, tako kot, to, kot to delamo v Afganistanu, v Iraku in sodelujemo tudi z drugimi partnerji v Rigi, z Jordanijo in Indonezijo da vzpostavljajo obveščevalne zmogljivosti in druge za boj proti terorizmu. Prevencija je bolja kot intervencija. Gradnja lokalnih zmogljivosti je boljša kot velike bojne operacije. In tudi pri tem moramo sodelovati. EU um, bo odigrala pri tem vlogo in prepričan sem, da. Je to potrebno, ampak Evropa tega ne more storiti sama, Severna Amerika in Evropa mora ta sodelovati, NATO pa je dobra platforma za to povezovanje. Druga stvar ali drugi izziv, s katerim se moramo soočiti skupaj, je Rusija. Kot veste, smo v NATO eh, razvili dvojni pristop um, dialog in obramba grožen. In ni nobene kontradikcije med obima. Dokler smo močni, dokler smo povezani in odločni, lahko vodimo pogovore z Rusijo. Rusija je sosed in moramo se potruditi za boljše odnose z Rusijo. Dialog z Rusijo ni znak eh, šibkosti, temveč eh, naše moči. In potrebujemo ZDA in Kanado, Severno Ameriko, da um, tudi zagotovijo to našo verodostojnost v tem dialogu. Potrebujemo pa tudi ZDA za ta dialog z Rusijo, kajti pomemben del tega dialoga se nanaša na nadzor nad orožjem. In nadzor nad orožjem mora vključevati ZDA v številnih vidikih, um, ehm, naprimer pogodba, eh, ki je prepovedala um, rakete srednjega domita v Evropi je dogovor med ZDA in Rusijo. In, um, Nov začetek pa je pravzaprav bilateralen eh, pristop med ZDA in Rusijo. Torej, jaz sem eh, za, to, za nadzor nad orožjem, ampak eh, zato moramo imeti pri mizi tudi ZDA, ko gre za nadzor nad orožjem na relaciji z Rusijo. Potem tretji izziv bom omenil samo na kratko. To so nove, nast, novi eh, um, izzivi, ki, se, uh, ki, se, ki nastajajo in sicer umetna inteligenca, veliki podatki, vsi ti novi izzivi bodo spremenili način vojskovanja, tako kot je to spremenila industrijska revolucija. In potrebujemo zmogljivost eh, Amerike in ZDA skupaj, eh, da bomo pionirji tega razvoja, tako da bo naša tehnologija um, na najvišji ravni. To je seveda povezano tudi s Kitajsko. Um, torej, mi smo bili vedno tehnološki prvaki, ampak ko gre za umetno inteligenco, vidimo, da Kitajska veliko investira in zato moramo sodelovati tudi na področju tehnologije. Uh, in ko gre za uspon Kitajske, so določene priložnosti, pa tudi grožnje. Kitajska ima drugi največji obramni proč, proračun na svetu. V zadnjih petih letih so, um, so um, torej zgradili 80 novih bojnih ladij. Um, in to je seveda veliko, če pomislimo samo v zadnjih petih letih. Tako v ZDA kot tudi v EU je skrb zaradi te velikosti Evrop, eh, Kitajske. In ko govorimo o velikosti eh, Kitajske, se moramo ZDA in EU na vsak način povezati. <clears throat> Evropa in Severna Amerika smo dve. Eh, strani iste medalje, ampak dokler nastopamo enotno, dokler um, se skupaj lotevamo varnostnih izzivov, to pomeni večjo varnost za vse. Zato moramo verjeti v eh, močno transatlantsko povezavo, ki uh, se izraža v sodelovanju v okviru uh, tudi NATO. Odlično, hvala, generalni sekretar Stoltenberg. Zdaj imamo približno 35 minut časa za izmenjavo mnen. Imam pa rekorden seznam za govornike, več kot 30 eh, prošen imam, vendar žal ne bo mogoče, da bi se oglasili prav vsi. Prosim vas za razumevanje. Najprej pa predsedujoči naše delegacije za odnose z parlamentarno skupščino NATO, gospod Kris Peters. Ja, hvala predsedujoči, lepo od vas, da mi date besedo. Hvala, gospod Stoltenberg, da ste tukaj in da ste z nami delili te informacije. Dve kratki vprašanji imam. In sicer kot prvo, bral sem, da predsednik Trump predlaga, da bi se NATO razširil na Bližnji vzhod. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega predloga. In drugo vprašanje, kot predsedujoči eh, delegacije za odnose s parlamentarno skupščino NATO. No, mi nimamo glasovalnih pravic, ampak menite, da ni že čas, da bi nas nadgradili, da bi nas povišali da bi povišali predstavnike Evropskega parlamenta, da bi imeli glasovanje pravice. Ja, dobre pripombe in dobre vprašanja, Kris, in tudi čas ste zastavili dobro. Zdaj pa za ILS, Mihajl Galer. Ja, kot ILS se strinjamo z vašo oceno trenutnega stanja. Enkrat, ko ste bili že tukaj, ste rekli, da imamo tri področje za sodelovanje, krepitev odpornosti pri nas in pri sosedih in tudi dvigovanje ravni kompetenc in zmogljivosti. EU in NATO morata delovati skupaj. In kako poteka usklajevanje glede Evropskega obramnega sklada, po vašem mnenju? Strateška avtonomija je izraz, ki se zdaj pojavlja in povzroča kovcanje in zadrego v nekaterih krogih. Omenili ste Libijo, kjer je prisotna tudi Turčija, ki ni v celoti na naši strani ali na naši liniji. Kaj se bo torej zgodilo, če bo Turčija rekla ne? ali že zaradi tega ne bi morali imeti strateške avtonomije, tako da bi lahko Libija naredila tisto, kar želi narediti. Zdaj pa za SND Tonino Picula. Hvala lepa, gospod generalni sekretar, pod dobrodošli tukaj. V teh geopolitičnih časih, ki so strateško polni izzivov in upoštevanju, turško delovanje v severni Siriji in vrtine v vzhodnem Mediteranu. Vemo, da vse to vpliva na razmere v regiji. Kako vi vidite odnose z pomembnim članom NATO, s Turčijo in glede na to, in kako, vidite, kako gledate na odnose med Turčijo in Rusijo, tudi glede na to, da je Turčija nedavno kupila obramni sistem pred izstrelki od Rusije. Hvala. Najprej Petras, Vastavičius. Ja, hvala lepa. Hvala za vaše izjave. In videli smo, da imamo skupne imenovalce. Omenili ste tudi Evropsko varnostno in obramno politiko oziroma unijo. In skupno imamo, skupnih imamo 22 članov, tako da moramo zagotoviti, da bodo vrednote in pravila enaka za te. Naslednji teden bomo priča odhodu Združenega kraljestva, kar je zelo žalosten dogodek kaj vi menite, kaj bi lahko naredili in zajamčili za to, da bi ohranili Združeno kraljestvo kot tesno partnerico Evropske unije in seveda polno članico NATO. Zdaj bo izziv zgraditi ne le transatlantske odnose, ampak tudi transatlantske kanalske ali rokavske odnose. Vendar pa smo partnerji, ki razmišljamo enako in želimo pripeljati mir po vsem svetu. Kakšen je seznam teh enako mislečih? Upam, da je dolg. Hvala. Zdaj pa za zelene, Reinhard Butikofer. Hvala lepa, da ste prišli med nas, gospod generalni sekretar. Tri vprašanja imam. Ena. NATO je nedavno prvič obravnaval Kitajsko in tudi omenili ste, da s tem, da izpostavljate izive in priložnosti na Kitajskem, ampak jaz bi vprašal, vprašal, kateri so najpomembnejši izzivi v zvezi s tem in ali bi bilo dobro, če bi NATO zagotavljal močnejšo prisotnost v Južnem Kitajskem morju. In še tretjič, kakšna je po vašem mnenju vloga NATO pri obravnavi zmede v, Li v Libiji? No in še eno vprašanje. Strateška avtonomija, to je zdaj popularen izraz ki ga je kolega že omenil, ampak običajno to razumejo v okviru NATO-vega pomena. Kaj vi menite, da bi morali razumeti pod strateško avtonomnost? Hvala. Hvala, zdaj pa želim vivjem. Gospod generalni sekretar, veliko bi lahko povedali o NATO. <clears throat> Dobro. Dober dan. Veliko bi lahko naredili, eh, eh povedali o NATO in spremembi po koncu hladne vojne. Tu je bilo, kot bi poslušal predstavnika ZDA, ampak ZDA so tudi glavni um, donator NATO in seveda morate braniti svoj proračun. Um, potem odnos do Turčijo je večji problem. Turčija je aktivno pletena v libijski konflikt in tudi v sirski konflikt. In to nas lahko vodi v konflikt, ki je povezan tudi s strateškimi interesi Evropske unije. Turčija krši soverenost Cipra. Gospod Erdogan se upleta v notranje zadeve Nemčije in tudi Francije. Gospod Erdogan instrumentalizira instrumentalizira migrante za izsiljevanje Evropske unije, ki zaradi velike šibkosti še vedno plačuje. Zaradi te situacije, eh, ki kaže, da ta, to zavezništvo nima več smisla, sprašujem po vaši strategiji in predvsem eh, mi gre pri tem za interese Francije, ki jih je treba braniti. Thank you. We have both. Hvala. Imamo oba koordinatorja iz EKR. Slišujem gospod Ano Fotiga, ali bi lahko dal besedo Jeffreyju Van Ordenu, kajti mislim, da se bo zadnjič oglasil kot član AFETA. Ja, seveda, mu predajam besedo najprej. Za dobre transrokavske odnose. Jeffrey Van Orden, izvolite. Ja, zelo prijazno od, od vas. Generalni sekretar, pozdravljeni in dobrodošli. Če se navežem na dve točki, ki so jih kolegi že omenjali, mogoče bo moj pristop nekoliko drugačen. Dve stvari lahko ogrozita enotnost zavezništva, po mojem mnenju. In sicer je prva strateška avtonomija, ki jo zasleduje Evropska unija in to je ekskluzivni pristop k obramnemu industrijskemu razvoju. Kljub temu, da je za to zaslužen NATO. Drugi pomislek, ki ga imam, oziroma pomankanje pomislekov zaradi Turčije. Turčijo moramo ohraniti na naši strani in skrbi me, da se temu ne posveča dovolj pozornosti. Hvala, Jeffrey. Želi kdo besedo iz skupine GUE? Izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod generalni sekretar Stoltenberg. Govorili ste o investicijah, ki rastejo v vseh državah članicah NATO in da je to pozitivno. Torej, o tem dvomim, to je moja uvodna pripomba in sicer, da bi bilo pozitivno, če se vedno več investira v um, vojsko. Omenili ste vajo Defender, 27 tisoč vojakov naj bi. Uh, potovalo preko Nemčije v baljske države, pri utemeljitvi pa eh, pravimo, da bomo vadili proti enakovrednemu partnerju. Kdo pa je ta enakovredni partner na evropski celini ali imate konkretno odgovor, kdo bi lahko bil ta enakovreden partner in potem povezava s peskom in z vojaško mobilnostjo, torej povezava Defender 2020 z evropsko ravnjo, 340 milijonov ZDA um, investirajo v to vajo, koliko pa države članice EU oziroma države članice NATO v Evropski uniji. Pred zadnjo skupščino NATO je gospod Macron govoril o um, smrti, o um, možganski smrti NATO. Vemo, da je vedno več protoslovij v NATO v okviru NATO, tudi eh, konflikt med velikimi koncerni. Kako sploh ocenjujete prihodnost NATO? Danke, frau Kollegin. Secretary General. Hvala lepa, kolegica. Gospod generalni sekretar, boste odgovorili na prvi krok? Mislim, da je gospod Borel prijel manj vprašanj kot vi. Lahko začnete z vprašanjem Krisa Peter, Petersa. Ja, poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila izpostavljena. Najprej gospod Kris Peters vprašal me je, če predsednik Trump zaprosi za več eh, vojaške pomoči na Bližnjem vzhodu, kaj to pomeni? tega ne morem eh, reči. Znotraj NATO zdaj razpravljamo o tem. In tudi z Irakom, Jordanijo in drugimi partnerji v regiji. Če bo NATO naredil kaj več, kaj več lahko sploh naredi. Tako da vam zaključkov ne morem še podati, lahko opišem le proces. Jaz mislim, da NATO lahko naredi več, ampak ne nujno samo na področju boja in v okviru bojnih operacij. Vprašanje je, ali lahko naredimo nekaj, kar bo preprečilo te bojne operacije. Preventiva je boljša kot intervencija. In če si pogledamo Irak, trdno verjamem, da če ne bomo delovali, nekaj naredili zdaj, nas bodo prisilili nazaj v boje, v oborožene konflikte. Zahod je odšel mogoče nekoliko prehitro, zato je ISIS prišel nazaj. Tako da moramo zdaj res paziti, kako in koga podpremo. vojaško operacijo leta 2014 za boj proti ISIS-u bi vsi morali podpreti. Vsi smo se dogovorili, da ne moremo mirno stati križem rok in pustiti, da ljudje posiljujejo ženske in da grozijo Bagdadu in celotnemu Iraku. Dosegli smo široko podporo. večinoma, velika večina se ne se strinja, da moramo ponovno se vključiti v bojne operacije, posebne operacijske enote naj bi dali na teren in varnostne sile v Iraku so plačale zelo visoko ceno za tako delovanje. Veliko ljudi je plačalo najvišjo ceno za to liberalizacijo, ne samo vojake, tudi civilisti. In preprečiti moramo, da do tega ponovno pride. Zato moramo že zdaj zgraditi nekaj lokalnih zmogljivosti, tako da preprečimo, da se bo ISIS vrnil. In NATO gre lahko v Irak, tako da usposablja, da krpi zmogljivosti, institucije in tako naprej. Ja ni nujno, da bo to preprečilo bojno operacijo, ampak velika verjetnost pa je, da bo. Jaz sem trdno pripričan, da bi lahko bojne operacije preprečili, če gre NATO tja, v Sirijo, Irak in tako naprej, zato da se usposobijo njihove sile. NATO lahko to počne, ne sam, lahko to tudi razdelimo. Imamo tudi koalicijo, ki jo vodi ZDA. Lahko preučimo možnosti, kako lahko usposabljamo skupaj. Sem odprt za ideje. Tam smo na povabilo Iraka saj so nas prosili, da bi izvedli tako in tako usposabljanje. Točnega odgovora vam ne morem dati, ker so razprave še v teku. V regiji in zlasti v Iraku pa si želimo okrepiti zmogljivosti. Omenil sem tudi Jordanijo in nekatere druge države. Potem ste me vprašali glede Evropskega parlamenta. O tem ne odločam jaz. Če bi imel nekega generala, ki bo poveljeval eh, parlamentarni skupščini NATO, bom jaz v velikih težavah. Tako da ne moram odgovoriti na vaše vprašanje. Potem pa vprašanje glede Evropske parlamenta obrambe in izraza strateška avtonomija. Jaz podpiram več prizadevanja Evropske unije za obrambo. Zakaj pa ne bi? Ne, NATO je že leta pozival k več prizadevanjem Evropske unije na področju obrambe za izboljšanje zmogljivosti, za povečanje porabe za obrambo, da se zmanjša razdobljenost v okviru obrambne industrije. NATO s tem nima nobenega problema. In tako mnenje ima tudi Ursula von der Leyen. Ampak tu ne gre za konkurenco NATO. Več kot 90 odstotkov ljudi, ki živi v EU živi tudi v državi članici NATO, kar pomeni, da lahko obramba in varnost Evropske unije pomeni tudi povečanje varnosti in obrambe nasplošno, tudi v NATO. Če to ne spodkopava NATO-vih prizadevanj, podvaja njegovih prizadevanj, ampak dopolnjuje naša prizadevanja, mi s tem nimamo problem tudi naprimer oprema pesko, ki naj bo na voljo tudi za NATO-ve operacije. Ti novi sistemi pa ne smejo ustvarjati novih ovir med zavezniki NATO znotraj zavezništva in med zavezniki in drugimi državami. Tiste države ki so članice NATO, za nje velja, da je NATO glavni mejnik za obrambo. Seveda je pomembna tudi velikost. Po Brexitu bo 80 odstotkov vseh eh, prihodkov oziroma izdatkov za stroške prišlo iz večine držav članic. Tudi okrog Islandije imamo kar nekaj manjših držav, ki so sicer majhne, ampak vseeno strateško pomembna. Tudi Turčija je geostrateško pomembna. Poleg ZDA, Združenega kraljestva in nekaterih drugih držav. Evropska unija ne more zagotoviti kolektivne obrambe. V to se mora vključiti celotna Evropska unija. Potem pa še vprašanje povezano z izranom strateške autonomije in opredelitve. Moja najljubša opredelitev bi bila, no, koncept, ki ni čisto jasen. Strateško pomeni nekaj velikega velikega in avtonomija pomeni nekaj, kar počnemo sami. Če to drži, potem to vredno ni dobro. Saj meni, da morata Evropska unija in ZDA stati skupaj. Mogoče pa obstaja še kakšna druga opredelitev ali definicija in to bo v redu. Nisem jaz tisti, ki bo to opredeljeval. Menim, da vsak poskus, da se Evropska unija oddalji od ZDA, ne bo le zmanjšala transatlantsko povezavo, ampak bo tudi ošibila EU. In nekatere države ne bodo sprijele ošibitev transatlantske povezave. Skupaj moramo biti, skupaj moramo stati. Evropa in Severna Amerika. Jaz govorim v imenu vseh nas, jaz sem evropejec in močno verjamem v Evropsko unijo. Dvakrat sem si prizadeval, da bi postali člani neuspešno, ampak vseeno. V dveh kampanjah sem sodeloval. Res trdno verjamem v Evropsko unijo, ampak ne toliko kot alternativo transatlantskemu zavezništvu, ampak kot dopolnitev. Potem Turčija, Sirija in tako naprej. Po, vojaškem, po vojaški intervenciji sem šel v nekaj dneh v Turčijo. Z ministrom Žal Žugljem sva izrazila globoko zaskrbljenost zaradi posledic te intervencije ter tudi kako pomembno je, da bi zmanjšali te napetosti in ustavili boje. Pred nekaj tedni smo videli, da je prišlo do upada bojnih operacij v Siriji in to za precejšnji odsotek. Tako da podpiram ta prizadevanja. NATO je zavezništvo različnih držav, ki imajo različna mnenja. NATO je tudi platforma, kjer se zavezniki srečujejo in razpravljajo o skupnih grožnjah, kot je na primer ISIS. Razpravljamo tudi o pomenu boja proti terorizmu, zagotavljanju podpore Iraku in temu, da smo člani globalne koalicije. Noben na druga zaveznica ni utrpela toliko napadov kot Turčija. In upravljamo tudi turško infrastrukturo za boj proti dejšu. Potem pa Brexit. Ta ne bo, oziroma, bo spremenil odnose med EU in Združenim kraljestvom, ne pa tudi med Združenim kraljestvom in NATO. To je pač še en argument za to, da bi NATO in EU tesneje sodelovala, tudi zato, da bomo bliže z Združenim kraljestvom. vse zaveznike moramo približati drug drugemu, ne glede na to, ali so člani EU ali ne. Enako misleče države. Ja, podpiram to, da razmišljate, da bi morali sodelovati z enako mislečimi državami. Prisotnost NATO v južno-kitajskem morju ni taka težava. Večji problem je izključenost oziroma blokiranje NATO v kibernetskem prostoru. Kitajska zdaj razvija vojaške sisteme, ki lahko dosežejo vse zaveznice, tudi EU. Glede Libije pa sem močno za to, da se najdejo rešitve, politične rešitve pod vodstvom Evropske unije. NATO tudi podpira embargo na orožje za Libijo in tudi prekinitev ognja. Tu ne bo lahkega izhoda, ampak bo šlo za dolga pogajanja. Libijske operacijo pač kažejo, kako lahko Evropska unija in NATO sodelujeta. Takrat je bila vaša operacija bila sprožena brez nas. Spomnim se, da je bilo to, da je šlo tu za pobudo Norveške, Danske, Evropske unije za misijo v Libijo. Ampak po določenem času smo ugotovili kot evropejci, da ne morete izvesti take operacije proti Libiji brez podpore NATO. Kampanja v Libiji je bila pobuda Evropske unije, ki ste jo sprožili brez NATO. Potem pa se je pokazalo, da potrebujete zmogljivosti in sredstva in v tem primeru je NATO pomagal. Ne gre za to, ali se s tem strinjate ali ne, ampak bolj za to, da lahko EU sama izvaja misije oziroma dejavnosti brez NATO. Na nekaj vprašanj mislim, sem že odgovoril, tudi glede Turčije. Sem se odzval. Vaja Defender 2020. To je vaja, ki je pomembna, saj bo pokazala, kakšne so sposobnosti in zmogljivosti ZDA za podporo in zaščito Evrope, če bo potrebno. Razlog, zakaj imamo NATO in ameriške varnostne garancije, no, razlog za to je v tem, da želimo ohraniti mir in eh, se boriti proti terorizmu, tako da ga preprečimo. NATO meni, da nas ne bi smeli nikoli prisiliti, da bi se morali bojevati, ampak da če le lahko preprečimo bojne operacije. In s pošiljanjem takih sporočil našim nasprotnikom preprečujemo vojne. naše sporočilo je bilo jasno. Ne more biti napada na EU, ne da bi prišlo do polne podpore držav članic NATO. Strateška avtonomija, sem, to sem že omenil, poraba. NATO je močen, se prilagaja in izvedel je največje akcije prilagajanja od hladne vojne. Mogoče se zaveznice ne strinjamo vedno glede vsega, ampak vseeno lahko sprememo odločitve in jih izvajamo. In tako smo lahko izvedli tudi največjo prilagoditev vojaških zmogljivosti, pa tudi političnih prizadevanj od hladne vojne. Predvsem gre za preprečevanje razmer, v katere nas lahko prisilijo na manjš bojne operacije. Poraba. Voljivci so veliko krat skeptični glede namenjanja večjega odstotka denarja za obrambo, saj si želijo več infrastrukture. Jaz sem politik že številna leta in vedno je bilo težko pridobiti denar za obrambo. Na norveškem sem bil v 90. letih tudi minister za finance in sem znižal obramni proračun. Bi se res hecno, da smo po hladni vojni, ko sem bil s ministr za finance na norveškem, smo zmanjšali proračun za obrambo oziroma za finance. In na ta način sem znižal napetosti. In če menite, da mora Evropska unija narediti več, morate tudi porabiti več. Drugače bo prišlo do več napetosti in trenj. V Evropi imamo veliko izstrelkov in zato si ne smemo privoščiti nobenih napak pri izračunih. Če bo absolutno jasno, da ne bo vojne, če kakršnakoli negotovost, potem tvegamo vojno. Žal mi je, ampak moram reči, da moramo v obrambo vlagati več. Nisem bil kratek, ampak eh, povedal sem pa kar veliko, kaj ne. Zdaj pa Natalie Loazo. Euh, Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Tudi sama bom poskušala biti hitra. Uh, videti je, da prihaja do velikih sprememb, ki so danes pomembne. Prvo, kar me zanima, je to uh, eh, prepričanje prepričanje, da NATO ne more poglobljeno strateško razmišljati in to pričo tega, da je ruska grožnja še vedno močno prisotna. Poleg tega imamo še teroristične grožnje, ki prihajajo iz bližnjega vzhoda in eh, iz vidika Evrope se potem sprašujemo, kaj naprej, kako je s turško zaveznico oziroma zavezništvom s Turčijo in tu je veliko stvari, ki nas res lahko skrbijo. Terorizem nikakor ni premagan, kot je povedal tudi gospod generalni sekretar. Potrebno pa je na vsak način nekako spostaviti eh, dialog eh, in okrepiti v tem duhu tudi evropsko obrambo. Mi smo za zavezništvo, ampak eh, jasno je, da je NATO pri tem dopolnilna dopolnilna vloga. Morda Evropa za NATO ni dovolj pomembna in ni eh, zadosti slišana, kadar se izraža njeno mnenje. Mi hočemo biti, uh, kadar gre za večerjo, smo raje ob mizi kot na jedilnem listu, če naj uporabim uh, šalo. Naša odgovornost pa je, da branimo svojo celino. In to se danes, kot vidimo, ne dogaja, zaradi tega vas želim spomniti, da se mora odbor, tudi ki je za to pristojen, ukvarjati podrobne s tem v dveh dneh bomo imeli izmenjavo mnen eh, o eh, perečih izzivi, s katerimi se trenutno soočamo.